in eh, pozdravljam tudi zastavljalca vprašanja, gospoda Simpsona, ki mu dajem na začetku besedo za pet minut. Izvolite. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Lep pozdrav, komisar. Mislim, da danes ne bom prav veliko dosegal pri tem ustnem vprašanju za, o prvem železniškem paketu. Kot veste, tri direktive, ki sestavljajo ta prvi železniški paket, so bile sprejete leta 2001. Za njihov prenos pa je bil določen marec 2006. Eh, Moja naloga kot predsednik odbora za transport je, da to sedaj izpostavim kot ustno vprašanje. Po devetih letih sedaj razpravljamo o dejstvu, da 21 držav članic ni do leta 2009 oktobra prenesla te direktive in sedaj jim je bilo poslano obrazložitveno mnenje zaradi tega. Glede, glede da to, da bomo sedaj revidirali železniški, prvi železniški paket, kar nekaj držav, vključno z pomembnimi državami, ki govorijo, da so proevropske, ni izvedlo ta pomemben del evropske zakonodaje. Te države članice so tiste, ki bi morale izvajati obveznosti, ki so jih eh, obljubile, da jih bodo leta 2001 v tem parlamentu. Skozi Evropsko unijo moramo vzpostaviti skupni trg. Na mnogih področjih to nam je uspelo, na mnogih področjih ne pa tudi na železniškem področju. Zelo uh, pogosto pa to podpirajo posamezni železniški sektori v nacionalnih eh, državah. Počasi pa je konec potrpljenja tega parlamenta. Frustrirani smo, ker se zakon namenoma ne izvaja in ker komisija ne poziva k redu države članice. In sedaj zahtevamo, da nam poveste, kaj boste naredili z vsako državo članico, ki ni izvajala posameznih direktiv, zakaj, zakaj nekatere države članice niso ustrezno izvedle teh direktiv. Zanima nas, katere države članice še vedno se upirajo načelu poštene konkurence v železniškem sektorju in namenoma ščitijo svoja železniška podjetja. Zaskrbljeni smo zaradi neodvisnosti regulatorjev in eh, upravljalcev infrastruktur v nekaterih od teh držav članic. Zaradi pomankanja preglednosti in usklajenosti uporabnine za infrastrukturo eh, vodi v protekcionizem in istočasno onemogoča vzpostavitev skupnega trga na področju železniškega prometa, pa tudi preprečuje čezmejne dejavnosti. Obstajajo različne nacionalni ukrepi, kot so posebne davščine na tem področju in zato se sprašujemo, ali so države članice sploh že na začetku nameravale izvajati te direktive. Danes nam je znanih veliko stvari. Želim eh, vedeti, kako namerava komisija z prenovitvijo zagotoviti polno izvajanje celotnega železniškega paketa. Radi bi vedeli, kaj komisija počne, da se uveljavi evropska zakonodaja na tem področju. Danes hočemo vedeti, zakaj je komisija tako dolgo čakala, predno je ukrepala proti državam članicam, ki ne izvajajo železniškega paketa predsednik odbora za transport je večkrat omenil potrebo po učinkoviti interoperabilnosti v železniškem sektorju. Brez ustrezne nacionalne infrastrukture je naš železniški promet v Evropski uniji obsojen na propad, nikoli ne bomo dosegli skupnega trga. Prišel je čas, da razvijemo pravo evropsko perspektivo naše železniške infrastrukture in mreže. In prvi korak v to smer je ravno prvi železniški paket. Brez tega koraka ne morejo slediti naslednji koraki. Potrebujemo neposredno akcijo in potrebujemo jo sedaj. Pokažimo s prstom na tiste, ki ne spoštujejo eh, zakonodaje in ukrepemo proti njim. Samo. Najlepše hvala, gospod Simpson. In sedaj dajem besedo komisarju Kalasu. Izvolite. Eh, najlepše hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod eh, Simpson, za vašo predstavitev in eh, hvala odboru za transport, da je sprožil to razpravo. Ko gre za odprtost in konkurenčnost železnikega sektorja, sektorja, ta je vedno uživala veliko podporo Evropskega parlamenta in upam, da se bo tako nadaljevalo. Konec leta 2009 je pripravila komisija poročilo in eh, ugotovilo se je, da so se padci počasi v železniškem sektorju začeli ustavljati po sprejetju prvega železniškega paketa, vendar pa zaradi gospodarske krize so eh, mnogi železniški prevozniki izgubili celo 30 odstotkov svojega prometa. Po drugi strani pa so se povečale infrastrukturne probleme na železnici, pa tudi finančni problemi nekaterih vključenih kar nekaj držav članic ne zagotavlja dovolj sredstev za upravljalce infrastruktur. To seveda ne pomeni le premajhne ravni investicij, kar vpliva tudi na eh, kakovost eh, železniških storitev, ampak pomeni tudi večjo zadolženost. Obstaja tudi kar nekaj tehničnih ovir in tisti, ki vstopajo na trg, so pogosto diskriminirani, pa tudi upravljalci infrastruktur so neustrezno regulirani. Novo ustanovljene regulatorne oblasti imajo ustrezne pooblastila in neodvisnost, da zagotovijo pošten in pregleden trg. Komisija se ukvarja z temi eh, problemi, začela je z eh, Eh, postopki zaradi kršenja, ko gre za neustrezno izvajanje zakonodaje. V tem oziru potrebujemo natančno analizo pravne situacije v vseh 25 državah, ki imajo železniški sistem in eh, seveda potrebujemo ustrezna mnenja. Glavni problem je neustrezno izvajanje določb eh, direktive potem eh, pomankanje neodvisnosti upravljalcev infrastruktur v primerjavi z železniškimi prevozniki in tudi nedovolj, eh, nedovoljšna sredstva za ta namen. Zaradi tega komisija namerava prenoviti obstoječi železniški paket, zato da se izboljša dostop do trga. Z, z holističnim pristopom eh, želimo do, zagotoviti ustrezni železniški trg. Ukvarjali se bomo še naprej eh, z eh, harmonizacijo in tehničnimi izboljšavami skupaj z Evropsko železniško agencijo. Vibe. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo poslancu Grošu za dve minuti v imenu političnih skupin. Vindja. Spoštovani kolegi in kolegice, če eh, bi belgijski slikar Magritte narisal smernice za eh, prvi železniški svežen, bi narisal, da smernic sploh ni. Ta aktualna razprava, ki jo vodimo že nekaj časa, je pravzaprav na nek način surrealistična. Sklepe smo sprejeli leta 2003, izvajanje naj bi se Eh, začelo leta 2006, leta 2010 pa zastavljamo vprašanje, zakaj 21 držav članic ne izvaja tistega, kar so pravzaprav same podpisale. Liberalizacija naj bi dopustila dostop novih akterjev do trga. Taka je bila teorija, praksa pa je posem drugačna in danes smo se znašli v položaju, v katerem, ne glede na to, ali smo zagovorniki ali nasprotniki liberalizacije, Eh, moramo opraviti eh, vrednotenje te liberalizacije in soočamo se s položajem, eh, da do te liberalizacije pravzaprav v veliki meri sploh ni prišlo. V imenu liberalizacije so bile v številnih državah sprejete odločitve, ki za zaposlene in tudi kar zadeva tehnično plat niso bile vedno prijetne, vendar pa kljub temu do liberalizacije ni prišlo. Še naprej pa imajo v, v rokah do, ključ do liberalizacije tisti, ki uporabljajo eh, samo železniško infrastrukturo. In eh, ključi, ki jih imajo v rokah, lahko trg odprejo ali pa ga zaprejo. In v večini držav se je zgodilo slednje. Zato mislim, da. Eh, predlogi, ki ste jih podali, predstavljajo prvi korak. Eh, po mojem mnenju gre predvsem za to, da pravilno vrednotimo liberalizacijo, da čim hitreje izsilimo eh, uresničevanje zakonodaje z vsemi sredstvi, ki jih imamo in ki jih ima komisija. Najlepša hvala. Következő felszóló Hvala lepa, poslanec Groš. In sedaj dajem besedo enem za eno minuto, poslancu Elka Druj. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Ugoviti je treba, da je železniški prevoz blaga bistveno padel v letu 2002 in tudi na področju liberalizacije prevoza potnikov ni bilo doseženega napredka. Priča smo bili obratnim trendom. Liberalizacija ne sme biti sama sebi cilj. Seveda je treba urejati trg, ampak ukvarjati se je treba tudi z pravili, ki urejajo interoperabilnost in človeške vire. Dovolj je treba sredstev zagotoviti za financiranje infrastrukture in le na ta način bomo dosegli naše cilje. Vprašanje imam za vas, gospod komisar. Eh, slišimo, da se pripravlja revizija prvega železniškega paketa. Zanima me, kdaj se ga lahko pričakujemo in kakšni so glavni cilji pri tej reviziji. Najlepše hvala, gospod Elka Draje. In sedaj dve minuti, minuti gospod Majzner. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Gospod komisar, zelo mi je bilo všeč, ko ste pri javni predstavitvi v odboru za premet povedali, da največ, kar Evropa lahko doseže, je prosta mobilnost in prosto gibanje za ljudi. Uh, k prostem gibanju in k notranjemu trgu pa sodi, da e, od točke A do točke B pridejo osebe, pa tudi blago. In e, dejansko smo se že pred desetletjem odločili za notranji trg in leta 2001 smo s prvim železniškim svežnem ustvarili predpogoje za e, notranji trg na področju železnic. Eh, smo leta 2010 in še vedno se ni eh, nič bistveno spremenilo. In pravzaprav je sramota, da 21 držav tukaj razvija, eh, torej blokira razvoj dogodkov in postavlja ovire. Torej, obžalovanja vredno je, da je tako, ampak potrebno je razmisliti, zakaj tako je. Eh, različni železniški sistemi so vzrok, to ste omenili, gospod komisar, vendar pa ne more iti samo za to. Še vedno obstajajo številni, številne države, ki mislijo, da se eh, lahko temu izognejo in se poskušajo vrniti v stare čase in pravijo, da vse, kar zadeva uh, ločitev infrastrukture od storitev, da vsega tega sploh ni potrebno imati tako resno. Mislim, da je to napačna pot in tudi mene zelo zanima, kdaj se boste lotili eh, prenove teh direktiv. Bi vas pa pozvala, kot so eh, omenili tudi že predhodniki, da ste strogi do držav članic. Prihajamo iz različnih držav, vendar pa kar zadeva promet, se vsi strinjamo, da je tukaj potrebno potrebno poskrbeti za red. Eh, ste nov komisar, niste krivi za to, eh, kakšne so razmere sedaj, ampak zdaj imate priložnost, da dosežete hiter napredek na področju železnic ter na ta način pomagate k prispevku Evropske unije in eh, pri, k napredku za vse državljane. In zelo me zanima, kako boste se tega lotili. Hvala. Hvala lepa. Poslanka. Vicky Meissner in sedaj Izabel Durand, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Namen prvega železniškega svežnja je bil pred eh, enajstimi leti o izboljšati železniški trg. In eden od inštrumentov za doseganje tega rezultata ni ustrezno izvajan. Na področju eh, blagovnega prometa je prišlo do stagnacije. Vedno več je cestnega prevoza, eh, hitre železnice, eh, ki temelijo na povezovanju in ne na konkurenci, pa so se dobro obnesle. Pojavljajo se pa tudi nove ovire na tem področju. Nekatere železniške prevozniki so bili ustanovljeni na novo, eh, mnogi so izpostavljeni prevzemu z strani večjih. V vsakem primeru je eh, treba najti rešitve, ki bodo operativne in ki bodo tudi na institucionalni ravni. Ravno tako je treba zmanjšati stroške in se bolje notranje koordinirati. Zato vas pozivam, gospod komisar, da bodite čim bolj previdni, da preučiti prejšnje svežnje in ste pri tem popolnoma neodvisni. Pri tem pa morate upoštevati varnost, obveznosti javne službe, pogoji dela in zunanje stroške na področju liberalizacije. Zato nas eh, zanima, kakšne so vaše prioritete na tem področju, upoštevaje seveda eh, realizirane dosežke ali boste se zanimali za večjo operabilnost, eh, za boljšo uporabo evropske licence in zanima me, ali boste previdni, zanima me, ali se boste lotili tabujev, ki so na tem področju. Bez. Najlepše hvala in sedaj dve minuti poslanec Vlasak. Važene dame in panove, když se schvaloval. Spoštovane gospe in gospodje, ko je bil sprejet Evropski regulativni okvir za železnice, smo vsi upali, da bo financiranje tega sektorja bolj pregledno in da bo prišlo do novih priložnosti za nove akterje na trgu. Občutek imam, da je evropski železniški trg na pragu novega eh, obdobja, nove ere. Do liberalizacije trga ni prišlo in kot vsi vemo, v 21 državah, vključno s Češko, eh, prvi železniški svežen ni eh, ustrezno izvajan. Obstajajo še nerešena vprašanja povezana z odpiranjem železniškega trga. Tudi situacija na Češkem kaže, da gre za resno državo. Čeprav je država že sprejela prve ukrepe za to, da bi omogočila vstop na trg novim akterjem, pa je tukaj um, očitno pomankanje politične volje. To velja tudi za socialistične vodilne v posameznih regijah, ki so v, z, z češkimi železnicami podpisali desetletne pogodbe z opcijami za nadaljnih pet let. Vse to se je zgodilo brez kakršnih koli javnih razpisov in to so ljudje, ki so dobili mandate še za štiri leta, kar pomeni, da so železniški trg zaprli za naslednjih 15 let. Eh, s tem tudi češke železnice niso prisiljene izboljševati svojih storitev, kar bo imelo katastrofalne posledice za celoten sektor. Eh, češki zaposleni grozijo stavkami in eh, bojim se, da to odvrača pozornost od resničnih težav. Eh, to so težave, ki pomenijo, da železniški promet vedno bolj ostaje na obrobju javnega interesa in javnega zanimanja in posem razumljivo je, da je eh, cestni promet, ki ga zeleni tako kritizirajo, zato toliko bolj priljubljen. Spodbujam Eh, Evropsko komisijo k eh, večji aktivnosti, kar zadeva liberalizacijo trga. Ravno tako pa je potreben tudi bolj strok nadzor. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo za minuto in pol eh, gospodu Kolečeku. Souhlasim s panem Vlasákem, jehož vlasák. Najlepša hvala. Povsem na začetku naj povem, da se ne strinjam z gospodom Vlasakom. Uh, njegova vlada je bila ravno tako udeležena pri vsem tem, kar sedaj kritizira. Prvi železniški svežen vsebuje tri direktive Evropskega parlamenta in namen tega svežna je bil odpiranje trgov, predvsem z ločitvijo omrežja in prevoznikov. Posem enostavno je mogoče ugotoviti, ali so države članice dejansko izpolnile zahteve teh direktive. Ni pa tako enostavno ugotoviti, eh, kakšni so različni varnostni predpisi v posameznih državah in v kolikšni meri se eh, razlikujejo delovni pogoji in v kolikšni meri se razlikuje eh, uporaba sistema e RTMS upam, da bomo tukaj prišli do večjega poenotenja in da uh, se bo uveljavil dokončno standard IRTMS. E eh, morda je to vprašanje, ki bi ga eh, morali povezati tudi z odpiranjem trgov za železniški promet. Tukaj nimam v mislih samo podjetji. Zelo pomembno je, da se zagotavlja tudi eh, lokalna podpora, lokalno financiranje, kot se to dogaja v Nemčiji. Mislim, da ni mogoče, da se uh, enostavno odločimo za najniže standarde. Tudi. Sedaj pa za dve minuti poslanec Netros. Gospod, gospod predsednik, nažalost je britanska vlada uresničila eh, prvi železniški eh, svežen eh, in se s tem odrekla svojemu nadzoru in ga predala Evropski uniji ločitev prevoznikov od upravljalcev omrežja po zaslugi Evropske unije vodi v velike težave. No, nič čudnega ni, da je bilo 21 držav tako pametnih, da so se izognili temu in eh, niso prepustili vseh eh, svojih postaj Bruslju. Nisem socialist, ampak če želimo integriran sistem, je najboljše državno lasništvo, ne pa razdelitev v, ve, v nekaj 20 eh, zasebnih rok iz vsega tega bo nastala neka velika zmešnjava, ko bomo razdrobili eh, Eurorail in eh, pustili stvari v rokah različnih podjetij, ne bomo več imeli eh, voznega parka, ampak samo še otroški park. In sedanji odgovorni uh, so laboristi, ki laboristi so bili nekoč socialisti in nekateri mislijo, da še vedno so. In uh, to so zdaj tisti, ki se zauzemajo za privatizacijo. Eh, ampak tukaj gre v prvi vrsti za model Evropske unije, ki ne deluje in ki je v nasprotju z željami voljivcev. Na ta način se preprosto ustvarjajo veliki dobičke, dobički za posameznike in e, mislim, da ni kaj dosti možnosti, da bo ta direktiva dejansko resničila, sploh glede na to, da bo iztirila eh, železniški sistem. Najlepše hvala poslancu Natras in sedaj dve minuti, gospod eh, Gerpah. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Eh, pozdravljam eh, oceno rusničevanja prvega eh, železniškega svežna in načrtovano prenovo. Mislim, da bi to ceno, oceno morali izvesti že zdavnaj in obžalujem, da komisija dobiva z nezadostne informacije iz držav članic. Zaradi tega je iskrena in temeljita ocena zelo težka. Ne gre pa samo za vrednotenje in oceno, ampak gre tudi za to, eh, katere korake bi dejansko morale države članice uresničiti. Ko gre za oceno, je potrebno upoštevati eh, tudi varnost in tukaj imamo precej negativnih izkušenj in zanima me, če se bomo iz tega kaj naučili. Mislim, da je komisija eh, pre, bistveno preveč zadržana glede tega, tudi v odnosu do javnosti, ki je zelo zaskrbljena. Prosim komisijo, da razmišlja o tem, kako bi določili standarde kakovosti, ki bi bili zavezujoči za vse. Veliko se govori o pomankljivi kakovosti, vendar pa tega ni mogoče zanesljivo meriti. Ravno tako obžalujemo pomankanje naložb, ki ste jih omenili tudi že vi, gospod komisar, in to kljub sofinanciranju iz kohezijskega sklada. V večini držav so investicije v cestni promet še vedno večje kot investicije v železniški promet. In ključna beseda ERTMS. Ta sistem je potrebno nujno uvesti za celoten železniški sistem eh, in na ta način zagotoviti boljšo varnost. Potem pa kar zadeva nacionalni potniški promet. Sprejete pobude so pokazale, da je tukaj uh, Eh, še veliko ovir in mislim, da bi komisija morala najprej izvesti tehnično harmonizacijo ter poskrbeti za ustrezno izvajanje že obstoječih direktiv. Hvala lepa, poslanec Bah, in sedaj dajem besedo gospe Tikao za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Železniški promet mora biti prednostna naloga Evropske unije v času do leta 2020. Eh, predvsem pa morata biti v spredju interoperabilnosti in razvoja železniškega omrežja. Vendar pa večja konkurenca ne sme pomeniti eh, slabše varnosti, temveč boljšo kakovost storitev. Pri osničevanju prvega železniškega svežna Eh, je potrebno ugotoviti tudi, katere so eh, pomankljivosti in težave, s katerimi se soočajo države članice. Opozoriti želim na to, da je v železniškem sektorju prišlo do eh, masovnih odpuščanj, kar tudi utegne imeti negativne posledice za harmonizacijo. Letos je bilo 2700 km prog omremljenih s sistemom ERTMS, vendar pa to pomeni, da eh, moramo do leta 2020 to številko povečati na 24 tisoč, kar pa bo seveda terjalo veliko naložbe. Ravno tako je potrebno dodatno vlagati tudi v vozni park. Eh, poslanec Črnecki, imate besedo. Šlo mi pa isto. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Na polskem pravimo, če ti ena oseba pove, da si pijan, potem ga lahko ignoriraš, če pa ti to reče pet oseb, potem je bolje, da se eh, usedeš in malo odspiš. Če ena ali dve državi ne bi uresničili prvega železniškega svežnja, potem bi morda lahko govorili o sankcijah in eh, nezaskrbljeni zapustili to dvorano. Ampak če 20 držav ni uresničilo tega svežnja, potem morda tudi ta svežen ni tako dober, kot eh, si mislimo. Očitno tukaj obstaja neka težava. kolega iz Združenega kraljestva je že izrekel nekaj kritik na račun tega svežna. In eh, na podlagi tega eh, moramo tudi razmisliti, ali je uresničevanje res tako, kot bi moralo biti. Prišlo je do določenih nesreč, o katerih smo razpravljali pred nekaj eh, urami in s tem se odpira tudi vprašanje varnosti. Eh, Varnost je potrebno izboljšati. Komisar Kalas je dejal, da številne države ne vlagajo v svoja železniška omrežja in da eh, ne prihaja do gradnje nove infrastrukture. To se dogaja tudi v moji državi, na Polskem. Eh, obstaja velika luknja v železniškem proračunu in to prinaša seveda sabo tudi določene posledice. Rekel bi, da se moramo izogibati kakih enostavnih rešitev. Hvala lepa in sedaj eno minuto in pol, gospod Henin. Najlepša hvala. Veliko je govora o tem, da je zelo težko eh, izvajati direktive iz prvega železniškega svežna. V moji državi, v moji eh, regiji se eh, borimo s sindikatom strojevodi in tudi združenji uporabnikov, ravno zato, ker ta sistem ni uresničen. V regionalnih volitvah se je pokazalo v Franciji tudi, da regionalne oblasti pogosto blokirajo napredek. Nočemo nekega dvotirnega sistema, kjer bi imeli eh, močno zasebna podjetja za eh, poslovne potnike, ki so dovolj bogati, potem pa bi imeli po drugi strani še neko eh, drugorazredno družbo, ki bi skrbela za ostale potnike ločitev prevoznikov od upravljalcev omrežja, kot je predvideno v tej direktivi, je povsem uh, absurdno. To je zelo uh, komplicirano in drago tudi z organizacijskega vidika, ravno tako pa je to slabo za javni promet. Eh, vse to je pripeljalo do degradacije omrežja in slabše varnosti. Ta sistem uničuje delovna mesta in eh, skrbi za zasebne dobičke. Hvala lepa in eh, sedaj dajem besedo gospodu Jaroslavu Paški za dve minuti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pri... Najlepšia chvála, gospod predsedajúci. Sprijetie treh direktív v železniškom svežnu je uh, pomenilo, da je Evropska komisija sprejela določeno odgovornost na tem področju. Nedvomno prihaja do težav pri uresničevanju, eh, ravno tako pa je to prineslo podražitve, vendar pa je naš skupni interes vsekakor, da imamo dobro organiziran promet in dobro infrastrukturo na tem področju. Železniški promet mora biti dejanska alternativa cestnemu prometu, ki ima negativne vplive na okolje. Zato moramo govoriti tudi o problemih na tem področju. V našem interesu je ne samo, da govorimo o pravilih, ampak tudi, da se oziramo v prihodnost. Na treh koncih se uh, evropske železniče uh, eh, stikajo z morjem, ampak eh, kako. Uh, Eh, potem promet poteka naprej. Dobra povezava z vzhodom bi odprla nove priložnosti za evropske železnice. Če nam bo uspelo doseči podaljšanje eh, hitrih eh, povezav od Pariza do Dunaja naprej preko Bratislave proti vzhodu, bomo dosegli bistven napredek. Eh, s tem se bodo odprle tri možnosti. E, imamo pomembna letališča v, na Dunaju, v Bratislavi, potem je tu Dunava, ki omogoča ladijski prevoz in na ta način bi dobili novo prometno središče v Evropi, ki bi e, bilo zelo pomembno. E, tukaj imamo tudi velike rezerve, prizadevati si moramo za boljšo dinamiko in razmisliti o naložbah. Naložbe na tem področju morajo biti premislene, zato da bodo železnice bolj učinkovite in bolje bolje služile državljanom. Najlepše hvala in sedaj dve minuti poslanec Kančan. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. V tem obdobju sedaj razpravljamo na dolgo in široko o načrtovanju transporta in o tem bo tekla beseda tudi v naslednjem obdobju. Mislim, da ni ravno opogumljajoče, če začnemo ravno z revizijo tega prvega svežnja, zlasti če upoštevamo to, kar se je do sedaj že zgodilo. Moramo biti bolj pogumni in se izogniti tej poti. Mislim, da se lahko osredotočimo na tri glavne točke. Kot prvo se mi zdi, da gre za liberalizacijo železniškega trga, kjer moramo doseči konkurenčnost in to po pravilih, ki bodo jasna in razumljiva vsem. O tem smo že slišali. Potem je tukaj druga točka, interoperabilnost med državami in med različnimi in notranjimi načini železniškega prevoda in, prevoza. In tretja točka je varnost varnost. Certificiranje varnosti mora biti um, predpogoj za pridobivanje dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Tukaj ni dovolj, da kaznujemo neučinkovitost eh, posameznih držav in regulativnih organov, ampak moramo upoštevati pristojnosti eh, Evropske železniške agencije na področju nadzora in inšpekcije. To je naša naloga v naslednjem obdobju, ko bomo govorili o um, vzdržnosti železniškega transporta, um, ten mrež in ne nazadnje tudi, ko moramo izvesti to revizijo in uh, doseči moramo, da ne gremo več v to smer. Najlepše hvala. In sedaj dajem besedo za eno minuto poslanki Ajala Sender. Eh. Hvala, predsedujoči. Moja država, tako kot 20 drugih, se je z tem svežem ukvarjala in ugotavljam, da smo ugotovili, da, potniki, da število potnikov v letih 2007 in 2008 narašča, kar ne velja za tvorni promet. Imamo visoke gore, Pirineje, ki nas ločijo od evropske celine in preprečujejo boljšo komunikacijo z preostalo Evropo. Tukaj potrebujemo boljše prometne vsi, zato da bi oživili to zaspanost v železniškem prometu. In to tudi pomeni, da potrebujemo gradnjo novih železniških povezav. Zato je potrebno tudi bolj oblikovati evropsko infrastrukturo in izgrevati transevropska omrežja in spodbuditi gradnjo teh osi, naprimer ene preko Pirinejev. Na ta način bodo države članice spodbujene, da se odpovejo protekcionizmu in uresničujejo strategijo 2020. Hvala lepa, zdaj prihajamo na postopek CHDI. Gospod Simpson je zahteval besedo. Uh, Imenoval me je eden od članov z nasprotne strani, gospod Natras je negativno govoril o meni in ni prisluhnil v sami razpravi in zapustil dvorano. To je človek, da, ki ne razlikuje lokomotiv ene od druge in tudi ne pozna razlik v železniškem prometu. Seveda se zavedamo, kako se nekateri obnašajo v Evropskem parlamentu, kar se je pokazalo tudi pred kratkim v Bruslu, ampak sledimo demokratičnim načelom in v tem smislu sem tudi predstavil to vprašanje v imenu odbora za transport kot predsednik tega odbora in to je tudi moja dolžnost. In zato in v tej funkciji sem podal to vprašanje, zato mislim, da ne bi smel biti tarča zmerjan z nasprotne strani. To je bilo samo ob robu pod eh, laboristično vlado se je v zadnjih letih povečal promet 20 odstotkov tudi na ruti do Birminghama. Toliko za začetek. Zdaj pa prihajamo na Catch DI. En minuto za vsakega, gospod Orfman. Äh, gospod dorfmann spoštovani gospod predsedujoči gospod komisar gospe in gospodje osebna izkušnja živim ob pomembni progi preko brennerja na v do verone italijanske državne železnice tam zapostavljajo tako tovorni kot tudi potniški železniški promet. Zdaj tukaj vozi avstrijska železnica petkrat eh, na dan na italijanskih eh, kolodvorih pa ne boste našli nobenega voznega reda, zato in ne morete kupiti uh, vozovnice. Če pomislite, da na tej eh, progi gradijo novo progo in tukaj Evropska unija tudi investira veliko denarja, potem vidimo, kako absurdno izgledajo zadeve na tem področju včasih. In ne gre vedno za prav velike stvari, ampak včasih gre za čisto majhne drobnarije, ki zelo zakomplicirajo življenje. Zato, gospod komisar, vas eh, nujno pozivam, da ukrepate energično in sprejmete ustrezne sankcije za to, da se bodo države držale. Direktivo, hvala lepo. Gospod Ferrero. Senhor Presidente, é hoje evidente o real objetivo do chamado. Hvala lepa vprašanje je, kaj je osnovni cilj prvega železniškega eh, paketa. Želeli smo okrepiti interoperabilnost, modernizirati železniški promet in odpreti železniški promet eh, za konkurenco in s tem spodbuditi konkurenco po vsej Evropi. Ampak kot pri mnogih procesih liberalizacije, se je zgodilo to, kar se je zgodilo in sicer smo vzeli to, kar je bilo od vsega začetka slabo in potem sprijemali zelo negativne politike. Vse skupaj je bilo razpred, razprodano konkurenci in to brez, da bi razumeli, kako zadeve potekajo in zdaj smo prišli do tega, kar je v nasprotju s tem, kar smo si želeli za liberacijskim eh, paketom. Tukaj gre za kršitve pravice eh, delavcev. In podobno. Ta strategija je bila pomembna tudi v smislu mm, vrčevanja z energijo in trajnostnega razvoja, ampak kar zadeva, gre za plovbo pod napačno zastavo. Hvala lepa, gospod eh, Ferreira. Opozorila bi na eh, situacijo, s katero se srečuje železniški sektor v krizi. V Romuniji več kot, eh, pričakujemo več kot 6 tisoč eh, odpuščenih na tem področju. Evropski socialni sklad, Evropski globalizacijski sklad bo verjetno prišel na vrsto za pomoč tem osebam. Upam pa, da nam bo vsem skupaj uspelo doseči trajnost, trajnostno strategijo na področju železniškega prometa, tako da bi zagotovili varne storitve, kot tudi varna delovna mesta za kvalificirana delovna mesta. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar ima zdaj besedo, izvolite. Hvala lepa. Najlepša hvala za vse vaše pripombe. In, eh, z veseljem bom z vami razpravljal tudi o prenovljenem železniškem paketom. Želim samo odgovoriti na nekaj pripomb, ki ste jih podali. Informacije 22 držav glede konkretnih eh, razlogov, eh, zakaj je, bila poslan, je bilo to, poslano to obrazložitveno mnenje v zadnjih mesecih. Kar zadeva ta prvi železniški paket, smo imeli dobre namene, odstraniti ovire in izboljšati pogoje za boljše delovanje prometa. Isti cilj bomo zasledovali z prenovljenim paketom. Težava ni s tem, da bi bil sam paket slab, ampak je njegovo izvajanje ne zadostno. Ovire še vedno obstajajo in tukaj je še vedno močan odpor do odpravljanja teh eh, ovir. Gre za stare sisteme z monopolnimi državnimi podjetji brez prave interoperabilnosti. Sistem je treba spremeniti, izboljšati bo treba interoperabilnost. In v tem smislu si tudi predstavljamo to železniško reformo. Težava pa je v tem, da ta reforma ni zaključena. Tako da moramo tehtati vse korake in upoštevati tudi ustrezen nadzor. In tukaj je treba razmisliti o okrepitvi vloge eh, regulativnih, regulativnih agencij, ki so še vedno nekako v, povezane z interesi državnih podjetij, tako da ni prave ločenosti. S temi vprašanji se bomo torej ukvarjali pri prenovi, pri reformi tega železniškega paketa, mogoče bomo sprejeli še kakšne druge strateške dokumente. Seveda bo financiranje vedno ostalo velik problem, tako da moramo najti neke inovativne rešitve za mm, financiranje tam, kjer denarja ni. Seveda države članice imajo velike potrebe po financiranju, zato bo treba najti neka nova orodja, zato da najdemo resurse za vlaganja v železniško infrastrukturo in v sisteme upravljanja za prometom, eh, tudi kar zadeva kupovanje, rezervacijo vozovnic, tako kot imamo to rešeno na področju letalskega prometa. Treba je tudi bolje povezati vzhodno in zahodno Evropo kar tudi predstavlja velik eh, problem. To je seveda veliko, veliko podrobnosti, če bi jih vse navajal, bi bil zelo dolg. Vse skupaj je v procesu priprave, priprave tega novega železniškega paketa in z veseljem vam bom predstavil nove predloge takrat, ko bodo pripravljeni. Najlepša hvala. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel a Najlepša hvala, gospod komisar. In s tem zaključujemo to razpravo. Pojdimo naprej po dnevnem redu, ki predvideva še eno vprašanje za ustni odgovor za razpravo namenjen komisiji.